to sporočilo. Zapisnik eh, z dne 24. oktobra ste prejeli, ima kdo kakšno pripombo, ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa prehajamo k sporočilom predsednika pristojne oblasti Republike.